oktobra preveril mandat gospoda Jasenka Selimoviča in predlagal je, da bi mandat začel veljati 30. septembra 2015. Predlagam, da mandat razglasimo za veljav. Ima kdo kak ugovor? Ne, zato je mandat.